komisarju reče, to bi lahko bil začetek nekega zelo prijetnega prijateljstva. Hvala. Hvala lepa tudi za tale humorni zaključek, gospod Lange, s katerim zaključujemo torej to razpravo o industrijski politiki. Glasovanje pa jutri ob 11.30. Gremo na naslednjo točko dnevnega reda. kjer gre za ustne, z, torej ustne odgovore za razpravo v zvezi z evropskimi zalogami redkih zemeljskih elementov in tu predajam besedo najprej gospodu Cukalasu, ki je eden od avtorjev vprašanja. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, kolegi, kica in kolegi. Simasija, je Redki zemeljski elementi so zelo pomembni iz več vidikov, tudi za zelene tehnologije. Na kitajskem imajo največ teh rezerv in zalagajo oziroma oskrbujejo svetovni trg skoraj v 97 odstotkih veliko imajo proizvodnje z litin in drugih proizvodov iz teh redkih elementov. Te elemente imenujemo redki zemljski elementi. Pomembni so za industrijo in zanimivo je to, da kar 10 do 15 let traja proizvodni ciklus. Na kitajskem so dobro razvili to področje in kitajska namerava zdaj uvesti omejitve izvoza teh elementov, zlasti v luči vedno večjega povpraševanja po redkih elementih. V prvi polovici 2011 bodo zmanjšali izvoz kar za 25 odstotkov, verjetno pa bodo te omejitve še večje v prihodnje. Spremljati bomo morali razvoj dogodkov na tem področju v drugi polovici letošnjega leta in leta 2014 bo kar 40 tisoč ton teh elementov primankovalo. Take so napovedi. Zanima me, kaj bo komisija predlagala za to, da bo zagotovila oskrbo z redkimi zemljskimi elementi in kako bo obravnavala Kitajsko. Besedo ima druga avtorica tega vprašanja, gospa Ek. No, včasih me zanima, ali je odziv Evrope na vedno večje grožnje ali na vedno večjo prevlado Kitajske, kaj namerava narediti komisija. Ali bomo imeli zadostno upravljanje inovacije in dostop do teh surovin? Ne smemo si ustvariti prevelikih zalog s denarjem davkoplačevalcem. Evropa nima dovolj možnosti dostopa do varnih virov. Zasebna podjetja in ne politiki so tiste, ki morajo določiti, ali si bodo ustvarile zaloge ali ne. Če bomo imeli dovolj virov, kaj potem? Potem potrebujemo obsežno strategijo, ki bo omogočala dostop do njih. To zajema raziskave in razvoj, recikliranje, infrastrukturo za to, da se omogoča uporaba domačih virov. Potrebujemo tudi učinkovite ukrepe za spodbujanje recikliranja in za zmanjševanje odpadkov. Evropa je bogata z naravnimi viri in ima tudi strateško lego, naprimer v, v okolici Berencovega morja je veliko teh virov. Ali vemo, koliko teh virov potrebujemo za to, da bomo imeli trajnostno proizvodnjo na tem področju? In zanima me, kako je stroški Zagotavljanje teh elementov mora temeljiti na pravični trgovini in na trajnostni dobavi surovin. Potrebujemo pa tudi, uporabiti moramo tudi različne mehanizme, ki so na voljo. Odpraviti moramo trgovinsko vire v tretjih državah, ne z zalogami redkih elementov. Potrebujemo predloge od komisije glede surovin in redkih zemljskih elementov in še vedno čakamo te predloge. Teh. Hvala lepa, gospa Ek. Tretji avtor vprašanja, gospod Šimanski. Pisažu, panovje, do Hvala, gospod komisar. Dame in gospodje kako je s konkurenčnostjo industrije. Če ne bomo zagotovili dostopa do surovin, potem bomo izgubili najpomembnejše panoge v, tem, v teh gospodarskih sektorjih in zaradi tega ne smemo nobenega od teh sektorjev zanemarjati. Seveda moramo izkoristiti lastne vire, ki smo jih, katerih opustitev je bila napaka. In hkrati moramo preprečiti tudi zlorabe oziroma uh, slabe poteze na področju izkoriščanja. Govoriti moramo o recikliranju materialov in kar nekaj vprašanj se tukaj zastavlja v kontekstu sporočila komisije v zvezi z politiko na področju surovin. Prvič, ali je komisija ocenila vpliv protekcionistične politike Kitajske na tem področju, drugič, kakšna je lahko uloga recikliranja glede uh, na možnosti, ki jih nudita trgovinska politika in pa dostop do naših lastnih virov in pa končno, ali ima komisija na voljo sredstva, da oceni, koliko politika recikliranja stane evropsko industrijo. Hvala lepa, gospod Šimanski. Gospod komisar, beseda je vaša. Grazie, signor presidente. Hvala, gospa predsedujoča. Kot veste, smo od februarja naprej na komisiji sprejeli novo strategijo o surovinah. Ta strategija je osnovana na treh stebrih. Prvi zadeva eh, dobavo surovin znotraj Evropske unije in sicer s pomočjo sporazumov z Afriško unijo. To smo postavili na dnevni red, namreč vprašanje surovin na našem sestanku z tudi predstavniki Ruske federacije in pa junija, kot veste, bom v Braziliji, Argentini in v Čilu, kjer se bomo pogovarjali prav tako o surovinah. To bo diplomatska akcija v zvezi z temi tremi južnoameriškimi državami. Potem bi govoril nekaj o odnosih s Kitajsko. Drugi stebr zadeva izboljšanje trajnostne dobave znotraj Evropske unije. In eh, ravno zaradi tega smo objavili standarde, ki zdaj veljajo eh, in v dogovoru z gospodom Potočnikom sva to naredila, kaj ti stvari ne smejo biti prejudic eh, na teh področjih, krat je treba upoštevati tukaj tudi okolje. In potem, kar se tiče recikliranja, tretji stebr, Eh, naj povem še enkrat to, kar sem že povedal v prejšnji razpravi, namreč v okviru inovacijske politike predvidevamo celo vrsto novih partnerstv na različnih področjih in eno od, en od teh področjih področje je tudi področje surovin. Tu se bomo ukvarjali predvsem z dejavnostmi, ki eh, lahko omogočajo recikli, boljše recikliranje in pa ustrezno dobavo surovin sporočilo komisije zdaj povdarja predvsem ponudbo redkih zemljskih elementov in drugih bistvenih surovin. Govori se tukaj o izvozu z Kitajske, ki je vedno bolj omejen. In zdaj pravčujemo razmere, da bi ugotovili, s kakšnimi instrumenti bi lahko se odzvali na takšno eh, početje, tako multilateralno, torej kar se tiče Svetovne trgovinske organizacije, Eh, ugotovili pa bomo tudi, kaj se da narediti na bilateralni ravni. V okviru STO smo začeli z dejavnostmi v zvezi z dostopom do novih surovin. To se je začelo leta 2009 in ta proces lepo poteka tu gre za, eh, govorimo pa tudi o tem, da bi na ravni STO se pogovarjali o eh, redkih elementih, kar pa se tiče bilateralnih odnosov, ti potekajo tako na tehnični kot na politični ravni. Od leta 20, do leta 2010 smo se že pogovarjali o tem s Kitajsko, eh, kar se tiče surovin, kar se tiče uh, redkih elementov, imamo nekatera eh, strateška partnerstva, poteka dialog z ustreznimi akteri in poteka tudi neka diplomacija, surovinska diplomacija, da jo tako imenujemo, še posebej se ukvarja torej z surovinami in z odnosi na tem področju. Eh, gre za torej skupno strategijo eh, Evropa-Afrika do leta 2013, tudi tu potekajo po, po, pogovori. in odnosi za Kitajsko in Južno Ameriko, te pa sem že omenil. Podpiramo raziskave virov surovin, temeljnih surovin, kar je toliko bolj pomembno tudi stališča projekta ProMine, ki bo potekal v letih 2012-2013 v okviru sedmega okvirnega programa. Kar se tiče recikliranja, eh, so tu veliki tehnološki izzivi, kaj ti količina surovin Eh, eh, so, torej nekatere sorovine so v izredno majhnih količinah in tu si želimo priti do izboljšanega izvajanja zakonodaje, tudi kar se tiče odpadnih snovi v Evropski uniji. Pomembne so tudi raziskave in razvoj na področju recikliranja, podobno kot je bilo storjeno že v okviru sedmega okvirnega programa, pa razvijamo programe, ki bodo omogočili uh, nadomestitev nekaterih redkih elementov tu imamo nekatera partnerstva predvidena v zvezi s surovinami in upamo, da bomo z ustreznimi konkretnimi predlogi prišli pred vas v naslednjih mesecih. Prav tako smo začeli sodelovanje z Združenimi državami v zvezi z, eh, tem, s tem področjem, sodelovali pa bomo tukaj tudi z Japonsko. Od blizu bomo spremljali vprašanje surovin po celotnem svetu, kajti gre resnično za prednostno zadevo in varnost dobav je tukaj izjemno pomembno. To se tiče seveda podjetij, ampak hkrati smo mi pripravljeni govoriti o sodelovanju z državami, eh, iz katerih te surovine prihajajo, govoriti tudi o hrambi, shranjevanju in o stroških za te surovine. Vse to torej počnemo, sem pa jasno seveda vedno na voljo, da poslušam vaše predloge predloge te spoštovane hiše, zato da bomo ustrezno, proaktivno delovali, tako komisija, kot si skupaj z, eh, na tem področju, ki je tako bistveno za konkurenčnost industrije v Evropi. Dajem besedo gospodu Rubigu za dve minuti. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar Tajani. Mislim, da je ta pobuda za zagotavljanje evropskih zalog redkih zemljskih elementov zelo pomembna. Mislim, da ni samo trgovinska politika in niso samo bilateralni trgovinski sporazumi s Kitajsko tisti, ki nas bodo rešili. Ne, tukaj bi se morali osredotočiti tudi na druge kratkoročne sporazume. Res pa je, da pri dolgoročnih naložbah lahko donosnost naložbe eh, zagotovimo lažje. Torej, dolgoročne pogodbe, eh, investitorje zaščitijo, tako da lahko vzpostavimo tudi konkurenco med eh, različnimi rudniki. V okviru STO in v krogu iz Dohe, kaj pa singapurska pobuda, vse to je treba upoštevati. V Singapurju smo že eh, sprejeli ustrežni svežen in mislim, da bo to treba še nadaljevati. Ugotoviti moramo tudi, ali eh, je moč sprožiti protidampinški sporazum, kajti Kitajska se nam zdi, da prodaja po eh, previsoki ceni, ne vem, kako prihajajo te redki elementi v Evropo in kakšni so pribitki na ceno. Vsekakor je tudi za celo vrsto eh, elementov, kot recimo boksit, treba zagotoviti ustrezno eh, dobavo, kajti to so elementi, ki eh, so potrebni za celo vrsto proizvodov. Tudi raziskave v smislu mm, nadomestnih proizvodov so potrebne. Komisarka Hedegard se mora zauzeti tudi za poseben davek za področje eh, določenih proizvajalcev, morda bi morali predlagati dodatni pribitek na ceno za določene uh, surovine. Hvala, gospa Ulsko, k minuto. E, tak, talmano, tak, hvala, gospa predsedujoča, hvala, komisar ta razprava kaže, kako pomembno je to področje, namreč kako so pomembne surovine za strateško dolgoročno načrtovanje. Redke, redke kovine so redke na trgu, niso pa red tako redko posejane v zemlji. In zato obstajajo razlogi. Gre za to, ker ni nujno vedno ekonomsko in zanimivo, Eh, da se rudari in da se jih išče. Ampak to so druga vprašanja. Kaj lahko storimo? Lahko uh, več vlagamo v raziskave in razvoj, lahko vlagamo v učinkovito, večjo učinkovitost virov, lahko eh, recikliramo, recikliramo, recikliramo, o tem poslušamo že v svečer. Ampak z inteligentnimi, preprostimi sistemi za zbiranje uh, eh, uh, eh, materijalov za reciklažo, to seveda lahko počnemo. Moramo pa iti naprej od našega kolonialnega refleksa, zato da bomo eh, bolj sodelovali z drugimi državami. Še vedno se zelo pogosto to ne dogaja. Minuto. Gospod Rinaldi, minuta in pol. Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, gospod komisar, kar nekaj namigov ste že nakazali, ampak želel bi si še nekaj več podrobnosti z vaše strani. Kar se tiče eh, STO, kaj boste naredili v okviru STO v zvezi z pobudami, ki izhajajo že iz leta 2009? Namreč šlo je tu za magnezij in za boksit. Eh, tu odpiramo. Uh, postopek, torej v STO-ju v zvezi z redkimi elementi. Ali smo tukaj sami ali lahko to počnemo skupaj z Združenimi državami in Japonsko. To bi bilo zaželeno. Drugič, rekli ste, da je treba povečati dobavo uh, iz drugih virov, evropskih virov. Tu pa imamo nekaj težav, recimo kar se tiče Grenlandije. Kaj menijo o tem Grenlandčani? In pa končno, kar se tiče recikliranih redkih elementov, ali gremo v smeri tega, kar eh, imenujemo urbano rodarjenje. Potem še četrto vprašanje, kar se tiče raziskav in razvoja. bomo imeli tu kakšne posebne predpise v osmem eh, okvirnem programu in pa potem, kar se tiče hranjenja, ali bodo tu določeni neki evropski, skupni evropski standardi za hrambo. In končno, v kolikšni meri eh, se bilateralno pogovarjamo s Kitajsko v okviru dialoga na visoki ravni in pogajanj na področju eh, gospodarstva, kako je torej s temi zadevami. Tako. Gospod Butikov, dve minuti. Hvala, gospa predsedojoča. Dolgoročno in srednje eh, ročno gledano je seveda eh, zagotavljanje redkih eh, elementov iz Kitajske problem. Ampak Evropa ne sme ostati odvisna od Kitajske. Če sem bolj konkreten, mislim, da je prav, da so nas sedaj Kitajci opozorili na to, da se moramo rešiti te odvisnosti. Mislim pa, da ne smemo istočasno narediti napake in začeti z neke vrste eh, evropsko-kitajskim antagonizmom. Ne, tudi tukaj so možnosti sodelovanja. Ampak, če že gledamo v Azijo, si oglejmo Japonsko tudi. Japonska je bolj prizadeta zaradi zmanjšanja Eh, izvoza redkih zemeljskih elementov iz Kitajske, ampak Japonska je hitreje in bolj energično se odzvala. Milijardo dolarjev je zagotovila za raziskave na tem področju, uh, išče možnosti reciklaže redkih zemeljskih elementov in seveda nadomestne proizvode. Jasno je, da potrebujemo trgovsko politiko seveda moramo tudi svoje rezerve tukaj aktivirati, ampak strateško gledano, ko gre za zagotavljanje redkih zemeljskih elementov, potrebujemo inovativnost, večjo eh, učinkovitost in nove tehnologije. Potrebujemo eh, obvezne števce za zagotavljanje večje energetske učinkovitosti. Moramo tudi konkretno zahtevati reciklažo redkih zemeljskih elementov, v sporočilu komisije tega ni omenjenega. Vsekakor je to ena od možnosti. Naša podjetja že začenjajo. BASF, Osram in nekatera druga podjetja to že počnejo. Tudi Kitajska sama šele sedaj začenja iskati substitute za redke zemljske elemente, kajti tudi oni so se zavedeli tega, da, je, eh, da so zaloge omejene. Torej, pohitimo tudi mi, tako da v tej situaciji prevzamemo pobudo in nikar samo ne pritožujemo se, da nimamo novih možnosti. Hvala, gospod Bütikofer, sedaj pa gospod Zobro, eno minuto. Pani predsednica, materi... gospa predsedujoča. Redki zemljski elementi so zelo pomembni za tehnološke rešitve. Gre torej za pomembno področje tudi, kar se tiče inovacij v Evropski uniji. Uporaba teh elementov se povečuje, ampak hrati se z njimi povečuje tudi cene. V Zdaj že zahtevamo 124 tisoč ton na leto, se bo pa to povečalo za 50 odstotkov v naslednjem času in Kitajska ima tukaj monopol. Uh, kar se tiče redkih zemljskih elementov. In ko govorimo o Kitajski, je ta povedala, da bo za 50 odstotkov zmanjšala izvoz teh elementov. Poleg tega pa številna podjetja, ki se ukvarjajo, ki so dejavna na tem področju, delujejo že na Kitajskem. In v zadnjem času so Kitajci začeli blokirati tudi ta podjetja. Torej gre za hud problem, kar se tiče tega monopola. Tu se moramo resnično potruditi in sprejeti, podozeti vse ukrepe, ki so na voljo, da to rešimo. Gospod Šolc, za minuto. Gospod predsedujoča, gospod komisar, že lani jeseni smo v Evropskem parlamentu pozdravili dejstvo, da so na Evropskem svetu v Madridu predsedniki vlad in držav priznali pomen um, surovin in uh, ravnanja z njimi v državah članicah. No, seveda to velja tudi za zemske, redke zemljske elemente. V, na kitajskem je prišlo do velikih okoljskih škod zaradi intenzivnega izkopavanja oziroma izkoriščanja redkih zemeljskih elementov in seveda eh, to ne more iti neskončno naprej. Kitajska je tudi zainteresirana v, za naložbe v visoke tehnologije. Komisija mislim, da bi zato morala izkoristiti to priložnost, razviti novo industrijsko politiko in jo vključiti v partnerstvo za Kitajsko reciklaža, nove tehnologije in tako naprej potrebujemo. V prihodnosti bodo te elementi postajali redkejši in še bolj redki. Hvala, sedaj pa gospod Kaspari za dve, dve minuti. Gospa predsedajoča, gospod komisar, gospod komisar, danes ste napovedali nekaj stvari, ki jih na področju eh, Eh, zagotavljanja redkih zemeljskih elementov načrtuje komisija. Vendar žal nismo slišali od vas neke strategije, eh, kar zadeva ravnanje z sorovinami. Vaša sporočila danes so podobna preteklim. Spomnim se, kako smo v preteklosti razpravljali o podobnem problemu, pa se nič ni zgodilo. Premalo se je zgodilo, ko gre za ščito naših interesov. Druge države intenzivno in agresivno, če hočete, branijo svoje eh, zaščite. Morda nekateri menijo, da nas bodo obsodili, če bomo bolj agresivno nastopili, da smo nekdani kolonialisti in da refleksno ukrepamo. Ampak vseeno, Kitajska ohranja in še naprej eh, krepi svoj monopol na področju redkih zemljskih elementov. In komisar, sprašujem se, kdo je odgovoren, da se nič ni dogajalo. Je to uh, genera vaš generalni direktorat, je, so nekateri drugi komisarji in direktorati tisti, ki so odgovorni in zanima me, kateri so konkretni ukrepi. In kdaj bomo lahko sledili Japonski, ki se je bolj agresivno lotila tega? Vemo, da so Kitajci še naprej aktivni, oni še vedno uh, uporabljajo izvozne carine, izvozna dovoljenja za naše proizvode in storitve. Zato se sprašujem, ali je komisija pripravila dokončno seznam tistih proizvodov, ki zaradi teh omejitev kitajski industriji omogoča uh, izkoristiti konkurenčne prednosti, seveda na račun naše industrije. Hvala. Hvala, gospod Kaspari. Gospa Tika, o minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar. Redki zemljski elementi so bistveni za proizvodnjo mobilnih telefonov, za različne magnete, za visoko tehnologijo, za uh, vetrne elektrarne, za druge energetske objekte, za katalizatorje, za različne zadeve so resnično bistveni za novo energijo in tudi za uh, čiste energije. Toda, trg redkih elementov ni dovolj pregleden. In uh, transakcije so pravzaprav razmeroma v majhnem številu. Kitajska je tista, ki eh, eh omogoča eh, tukaj največ eh, uporabe surovin, 80 odstotkov te industrije je tudi tam, torej imamo vedno večjo, hkrati pa imamo vedno večje zahteve stališča novih tehnologij, zaradi tega bodo tu hude negativne posledice v prihodnosti, če ne bomo imeli ustreznega upravljanja teh eh, redkih elementov. Evropska unija mora tu poskrbeti za recikliranje, mora investirati v raziskave in mora tudi najti ustrezne nadomestne uh, izdelke oziroma elemente. Gospod komisar, treba je aktualizirati, obnoviti seznam teh surovin. Gospod Gerens, minuta in pol. To, kar smo slišali v teh vprašanjih, govori o tem, kako so surovine omejene še toliko bolj, ko govorimo o redkih zemeljskih elementih oziroma nekaterih bistvenih mineralih. Eh, vidimo, da so države uvoznice tukaj zelo občutljive za dejanja izvoznic. Tu moramo imeti dvojno politiko stališča Evropske unije. Prvič, moramo zagotoviti, da ne bomo talec. Uh, uh, in to moramo zagotavljati tako v STO-ju, v Združenih narodih in na drugih forumih. Hkrati pa potrebujemo ustrezno strategijo, tudi ki izhaja iz Lizbonske strategije, da bomo čim manj odvisni uh, v zvezi z redkimi elementi. In torej potrebujemo učinkovito recikliranje že uporabljenih materijalov in pa seveda spodbujanje programov raziskav na tem področju za nadomestne materijale. In končno potrebujemo ustrezen, ustrezna partnerstva z državami razvaju, hkrati pa moramo onemo zagotoviti, da ne bo prihajalo do ropanja eh, ozemlja, stališča, surovin. Durel. Gospodjera Madurel, za minuto. Ta, señor Tajani, la situación es clara. Gospa predsedujoča, gospod Tajani, stvari so jasne. Evropska unija mora zagotoviti eh, eh, te elemente, seveda pa so tu velike težave. Kitajska eh, nadzoruje 25 odstotkov proizvodnje na, po svetu, svetovne proizvodnje in zato so tu velike težave, če želimo izpeljati svojo strategijo 2020. Evropsko gospodarstvo mora v takšnih razmerah sprejeti eh, konkurenčne prednosti držav, ki pač imajo ustrezne rezerve. Treba je seveda investirati tudi v raziskave, zato da se bomo odzvali na tehnološke izzive, ki so pred nami. In zaradi tega moramo najti ustrezne tehnike izkoriščanja, bolj učinkovite tehnike, eh, ustrezne nadomestne materijale, zato da ne bomo več odvisni. Kar je tukaj pomembno, pa je recikliranje. Govorili smo o urbanem rudarjenju, to je lahko pomemben vir eh, surovin za Evropsko unijo in veseli smo, gospod Tajani, eh, da se komisija tukaj prizadeva, kako si prizadeva in eh, spremljali bomo vse vaše ukrepe v prihodnosti. Kelly. Hvala, sedaj postopek HDI. Prvi je gospod Kelly. Hvala. Moram reči, da me zelo skrbijo nekateri vidiki, o katerih razpravljamo v zadnjih eh, eh, tednih v parlamentu. Danes govorimo o redkih zemeljskih elementih. Pred eh, nekaj tedni je prišlo do zapiranja nekaterih sladko, tovarn sladkorja in tako naprej. Skratka, celo vrsto težav imamo v Evropski uniji. Redki zemljski elementi so področje, za katerega je resnično treba, kot pravi komisija, biti bolj inovativen, eh, substitute treba iskati, recikliranje, nove tehnologije in tako naprej. Pred nekaj tedni sem bil na seminarju v Bruslju, kjer so govorili o novih tehnologijah za izkoriščanje oziroma pridobivanje redkih zemljskih elementov iz eh, oceanskega dna. Vsekakor, je potrebno iskati nove možnosti. Ampak, če naša diplomacija ne bo uspela, kam bomo prišli? Politične probleme bomo imeli. Hvala. Gospod Balsitis je naslednji. Eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča, spoštovani komisar. Vprašanje surovin je neposredno povezano z gospodarskim napredkom Evropske unije pozdravljam strategijo komisije na tem področju, vendar ne bi smeli razmišljati samo o zagotavljanju dostopa do sorovin v prihodnosti, temveč moramo v Evropski uniji razviti novo gospodarstvo, ki bo eh, zasnovano na bolj učinkovitem izkoriščanju sorovin. Recikliranje mislim, da je tukaj ključnega pomena. Poleg tega bi morali Eh, nameniti ustrezne sredstva v te nove tehnologije, zato da bomo manj odvisni od uvoza redkih zemeljskih elementov. Na ta način lahko postanemo bolj konkurenčni in bomo lahko eh, tudi strategijo EU 2020 uresničili. Esta discussão sobre as dificuldades de acesso a matérias-primas como as terras raras é... Hvala, gospa predsedujoča gospod Ferrera. Res je, da je ta uh, kriza, kar zadeva redke zemeljske elemente, povezana z gospodarsko krizo, s finančno, pa tudi z širšo. Gre za spopad, če hočete, med gospodarskim uh, ko rastjo, kot ga uh, razumejo kapitalisti in tistimi, ki uh, Eh, upoštevamo omejenost nekaterih eh, surovin. Narava pač ima svoje omejenosti. In kriza kapitalizma je očitno nekaj, kar je povezano s finančno krizo, ampak kapitalizem je pač zasnovan samo na akumuliranju, na akumulaciji dobička in eh, dobrin. Zaradi omejenih virov, uh, surovin in uh, med drugim tudi redkih zemljskih elementov bo prišlo do spopadov, do trgovinskih eh, vojn se bojim. In to so stvari, o katerih govorimo, če že govorimo o redkih zemljskih elementih. Gospa Hercog. Hvala, gospa predsedujoča. Ko se je rodila moja babica, je bila ena izmed dveh milijardi. Jaz, ko sem se rodila, sem bila ena od pet milijard. Ko se bo rodila moja vnukinja, bo samo ena državljanka v deveti milijardi prebivalcev. Jasno je, da to ima posledice, kar zadeva razpoložljivost surovin, pa tudi uh, zem, redkih zemeljskih elementov. Pred stotimi leti uh, je dobila Marija Sklodovska, kiri Nobelovo nagrado za uh, kemijo zaradi tega, ker je pač eh, prva uspela radon in uh, poloni uh, ločiti od ostalih elementov. In mislim, da je takšne ljudi treba spodbujati in iskati tudi v današnjem svetu. Hvala, gospa Merkes, gospa predsedojoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Surovine. moramo uvažati, ampak ne vem, morda jih lahko tudi ne samo kopljemo, ampak eh, jih eh, tudi ustvarjamo. In sicer kako z iskanjem stup, substitutov. Nekateri pravijo, da bi morali surovine ohraniti tukaj v Evropi. Zbiranje surovin je treba okrepiti kot sekundarnih surovin, seveda, potem recikliranje je treba okrepiti. Z recikliranjem lahko marsikaj dosežemo, seveda pa tudi z bolj učinkovito uporabo surovin in redkih elementov. Najbolj eh, primerno in ekonomično uporabo bi morali Eh, določiti za posamezne sorovine, zlasti za tiste, ki so najbolj redke. Moramo se vprašati, kje najbolj nujno potrebujemo določen element, kemijski element, določeno sorovino in tako naprej. Verjetno ne v McDonald'su, ampak eh, morda pri eh, gradni oziroma razvijanju zemeljskih vetrnih elektrarn.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 ki imajo ponavadi monopol, ki lahko diktirajo vse pogoje in kaj iz tega izhaja. Evropa se ne more razvijati zaradi pomankanja eh, redkih zemeljskih elementov, ki pa so za, bistveni za proizvodnjo recimo veternih elektrarn ali za električna vozila. In zaradi tega moramo Evropski uniji zagotoviti, da, bo imeli, da bomo imeli varnost, kot ko govorimo o energetski varnosti, da bomo imeli tudi varnost na področju redkih zemeljskih elementov in drugih surovin, ki so redke in pomembne, recimo, ko govorimo o katalizatorjih. Wolframu, molibdenu, litiju, seleniju, selenu in tako naprej. Hvala. Hvala, gospod Gerek. Sedaj pa gospod komisar, ponovno vam dajem besedo. Hvala, gospa predsedojoča. Vi ste samo vi utrujeni, vsi mislim, da smo utrujeni. Najprej se zahvaljujem Evropskemu parlamentu za to razpravo, ki mi daje nove moči za nadaljne delo v interesu Evropske unije. Druga komisija predsednika Baroza se intenzivno ukvarja z reševanjem problema redkih zemeljskih elementov. Že od srečanja v Madridu, tako je ugotovil tudi gospod Šolc, je Evropska komisija pravzaprav pokazala pot ne samo s sporočili in najavami, temveč tudi s konkretnimi dejavnostmi. Tako smo pripravili seznam 14 redkih sorovin, s katerimi se moramo posebej ukvarjati. Bojim se, da bo ta seznam verjetno moral postati še daljši. V stikih z Afriško unijo smo večkrat govorili o tem problemu, pripravili pa smo tudi akcijski načrt za sodelovanje med Afriško unijo in Evropsko unijo. Skupaj bomo tudi ob sodelovanju komisije poskušali eh, povečati svojo prisotnost eh, v eh, Afriki, ugotovili bomo, kakšne so potrebne sredstva in kakšne so sploh možnosti pridobivanja redkih zemeljskih elementov v Afriki. Posebno geološko službo bomo v ta namen ustanovili in eh, ta bo sodelovala z afriškimi strokovnjaki pri iskanju novih eh, zalog eh, elementov. Imamo tudi sporazum z Rusko federacijo, že drugič se o tem pogovarjamo z Rusko federacijo o sklenitvi sporazuma na področju surovin. Torej, ne gre samo za najave ali sporočila, kot eh, ste morda ugotavljali, temveč gre že za konkretne ukrepe. Evropska unija in njena politika na področju surovin ni najava, temveč je to že nekaj, kar ima ustrezno strategijo, zasnovano na treh konkretnih stebrih. In na teh temeljih bomo delali naprej. Potem partnerstvo za inovacije, je nekaj, česar se bomo lotili. Inovacije na področju raziskav, razvoja so tudi nujne, zlasti ko gre za iskanje substitutov, torej nadomestnih eh, elementov in ko gre za iskanje novih zalog. To niso najave, to so že konkretni ukrepi komisije. Strategija Evropske komisije Eh, na področju Evrope in EU inovacij je tu že čisto konkretno prisotna. Kar zadeva svetovno trgovinsko organizacijo, moram reči, da bomo diplomatsko diplomatske obiske, naprimer v ZDA, izkoristili za to, da se pogovarjamo tudi o tej temi, da se pripravimo na konkretne rezultate. Seveda bom z veseljem potem Evropski parlament obvestil o tem, kaj smo dosegli. Potem še nekatera področja, na katerih Evropska unija morda lahko naredi z lastnimi napori več napredka. Grenlandija, na primer, in druga območja Evrope so tiste, na katerih moramo proučiti, ali lahko zagotovimo industrijsko pridobivanje nekaterih eh, ele kemijskih elementov, med drugim tudi redkih zemljskih elementov. Naslednji teden bo v Evropskem parlamentu potekal politični, pa tudi tehnični pogovor v Bruslju, torej o tem, kako lahko zagotovimo več napredka na tem. S enim od švedskih ministrov, pa z nekaterimi znanstveniki se bomo pogovarjali o tem, ali obstajajo gospodarske možnosti in ali je to z stališča varovanja okolja sploh eh, možno, ali je tukaj res lahko še kaj naprej raziskujemo. Še enkrat v zvezi z STO. Sam sem pristojen za surovine v industrijski politiki, kar zadeva trgovinsko politiko, tukaj je gospod De Hücht, resorni komisar in seveda tudi on je večkrat že povdaril, da uh, delamo skupaj na tem. V naslednjem sporočilu komisije bomo ponovno, mislim, da je gospod Kaspari spraševal o tem, se lotili vprašanja surovin. Peti odstavek, druga točka bo govorila v tem sporočilu o protidampinških ukrepih, o trgovinsko-političnih ukrepih. Peti odstavek, drugi, druga točka, Oglejte si to. No, če hočete, vam to lahko jutri, uh, zjutraj pokažem. Gre torej za sporočilo, ki ga je komisija že izdala. Torej, gospod De Hucht, kot pravim, je uh, pristojen za pogajanja v okviru STO. Z Mehiko in z ZDA smo sprožili skupaj postopek v okviru STO-ja in eh, predlagali smo, da začnemo razvijati skupno politiko na področju izkoriščanja surovin. Že kar naprej smo, daleč smo prišli in potem bomo videli, katere so lahko še prihodnje pobude komisije na tem področju. Zaenkrat ocenjujemo položaj, da vidimo, kateri bi bili najbolj primerni inštrumenti na tem področju. Potem recikliranje. To je bila naslednja tema, o kateri ste govorili. Gospod Reinaldi mi je s tem v zvezi zastavil vprašanje. Pri recikliranju v sedanji zakonodaji je predvideno uh, ravnanje za 40 odstotkov vseh odpadkov v Evropski uniji komisija in gospod eh, komisar Potočnik seveda želijo tukaj stvari izboljšati, kar zadeva električne, elektronske naprave in njihove odpadke. Tu je seveda recikliranje treba še izboljšati. Enako velja tudi za druge vrste recikliranja surovin. Komisar Potočnik ima v zvezi s tem namen še naprej delati na tej tematiki. Kar zadeva Eh, moj resor, industrijsko politiko, moram zagotoviti vam, da bom še naprej delal na tej temi. Seveda vam ničesar v tem trenutku ne obljubljam. Izpolneval bom samo tiste obljube, ki sem jih že naredil tukaj v parlamentu. In, uh, pristojni odbori, v katerih sem se predstavil kot kandidat za komisarja, so mi naložili celo vrsto nalog. Kot pravim, ne želim ničesar napovedovati in obljubljati, temveč se bom odzval na konkretne želje in zahteve državljank in državljanov, zlasti, ko gre za to občutljivo temo. Hvala za te dobre novice, seveda bomo spremljali to vaše delo. Ta razprava je zaključena in zdaj vabim komisarja Oettingerja, da se nam pridruži. Najlepšo stvar smo pustili za konec, namreč izjava komisije v zvezi z možnostmi.